zastavimo vprašanja po postopku modre kartice. Hvala. Yes, yes, ja, gospa Regner, prav imate. Džentlmeni morajo vedno počakati na to, da dame zastavijo vprašanja. Povsem prav imate. Resno jemljemo to delo in prav imate poslanci morajo počakati, če slišimo zahtevo za modro karto, tako da smo si zabeležili vašo pripombo in delali bomo v skladu s tem. Dragi kolegi, sedaj pa ne moramo začeti z glasovanjem, ker popravljamo sistem. Nekaj trenutko še potrebujemo, preden bo sistem urejen, kajte imamo novega člana danes in sistem moramo ustrezno prilagoditi temu novemu členu. Sistem je pripravljen, začnemo. <coughs> Sedaj pa bomo glasovali o priporočilu gospoda Kirkopa, Islandija, Lichtenstein, Norveška in Švica ter šengenski pravni red. kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, to je sprejeto. Potem poročilo gospe Beres, gre za smernice za politike za poslovanje držav članic. To je eno samo glasovanje, poimensko, prosim. Se cierra la votación. Glasovanje je zaključeno. Where is indicated the vote? Yeah. Queda aprobado. To je sprejeto. 591 glasov za. Gremo naprej. Smo pri drugi obravnavi. To je stališče sveta. Gospa Beres, gospod predsednik, glasovali naj bi tudi o poročilu gospoda Sirkarskija. V imenu odbora za zaposlovanje in kmetijstvo lahko povemo, da sprejemamo podaljšanje programa pomoči tistim, ki so najrevnejši. Za dve leti bomo to podaljšali. To so politični pogoji sklepanja sporazuma na svetu in radi bi dobili izjavo komisije o njeni viziji tega programa. Gospod komisar, prosim. Gospod predsednik, časni poslanci, gospa Beres, verjetno veste. da večletni finančni okvir, ki je bil sprejet 29. junija 2011, predvideva to, da ko gre za prihodnjo pomoč v obliki hrane tistim najrevnejšim, da bo to del prve postavke To bo verjetno povezano s ciljem zmanjšanja revščine v sklopu strategije Evropa 2020. Komisija bo seveda pravočasno uporabila svojo pravico do pobude in bo prenesla to razpravo v sklopu večletnega finančnega okvira, kajti komisija je odgovorna za to. Hvala, ker ste upozorili na to vprašanje. Dobro, hvala lepa. Sedaj pa gremo lahko naprej na priporočilo za drugo obravnavo. Gre za stališče sveta, razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji. Gospod Sikirski je poročevalec. Tu ni nobenih predlogov sprememb. To stališče sveta je sedaj sprejeto. Gremo naprej. Gremo na priporočilo za drugo obravnavo. To je stališče sveta o radiofrekvenčnem spektru. Gospod Hökmark je poročevalec. Glasovali bomo o prvem predlogu spremembe. Poimensko, prosim. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno. Prvi predlog spremembe je bil zavrnjen. kar pomeni, da je stališče sveta sprejeto. Sedaj pa gremo naprej. Poročilo gospoda Nikolsona, tu gre za pogodbene razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Najprej bomo glasovali o prvem kompromisu v svežnju, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, to je sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem poročilu. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Dobro, to je sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku poimensko, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto z veliko večino. Gremo naprej poročilo gospoda Ilčeva. Gre za spremembo člena 48.2 o samoinicijativnih poročilih. Potrebujemo kvalificirano večino. Peti predlog spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Šesti predlog spremembe. Poimensko glasovanje, prosim. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. S kvalificirano večino. Gremo naprej na glasovanje o predlogu sklepa. Tu ni predlogov sprememb. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je sprejeto. Sedaj pa gremo naprej. Na predloge resoluciji. Gre za odbor Ekon, izvedljivost uvedbe obveznic za stabilnost. Za, proti, kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o četrtem odstavku. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je sprejeto. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Preverimo elektronsko. Prosim, glasujemo. Se cierra. Glasovanje je zaključeno. Drugi del je bil zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o drugem predlogu spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. To preverimo, prosim. Glasujemo o drugem predlogu spremembe. Glasujmo, prosim. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno. Ja, res to je zavrnjeno. Jasno. Sedaj pa bomo glasovali o devetem odstavku. Prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je sprejeto. Sedaj pa drugi del. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Dobro. Preverimo drugi del. Glasujmo, prosim. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno, res je. Ta del je zavrnjen. Sedaj pa gremo naprej. Vamos ahora a la enmienda 3. Gremo na tretji predlog spremembe, kdo je za, kdo je proti, se kdo zdrži, to je zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o enajstem odstavku, to je sedma linija, kdo je za, kdo je proti, se kdo zdrži, to je sprejeto. Sedaj pa preverimo, prosim, preverimo enajst sedem. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Res je to bilo sprejeto. Sedaj pa gremo naprej. Smo pri četrtem predlogu spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Sedaj pa 12. odstavek, to je ločeno glasovanje, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, to je sprijeta. Sedaj pa bomo glasovali o celotni resoluciji, poimensko, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto z veliko večino. Sedaj pa gremo naprej. Poročilo gospe Cornelison. Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012. Dobro. Sedaj pa glasujmo o šestem odstavku, dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, to je sprijeto. Drugi del, kdo je za, Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Sedmi odstavek v treh delih. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je sprejeto. Drugi del, kdo je za? Drugi del, tu glasujemo po imensko, prosim. Glasujmo. Se cierra votacijo. Glasovanje je zaključeno. Drugi del je sprejet z veliko večino. Tretji del sedaj, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, to je sprejeto. Sedaj pa glasujemo o 18. Odstav, 18. odstavku po imensko, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto, sedaj pa glasujemo o odstavku 19 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Kdo je proti, kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o tretjem delu, poimensko. Glasujemo Glasovanje je zaključeno. Tretji del je sprejet. Sedaj pa bomo glasovali odstavkov 29. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? To je sprejeta. Sedaj pa glasujemo odstavko 49 poimensko. Prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Prosim, kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? To je sprejeto. Sedaj pa gremo naprej na poročilo gospoda Gozesa. Gre za prispevek k letnemu pregledu rasti 2012. Drugi predlog spremembe. Kdo je za? Kdo je proti, kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Četrti predlog spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je zavrnjeno. Prvi predlog spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprijeto. Sedaj pa. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? To je sprijeto. Dobro. S tem smo pri koncu.